za vaš odgovor. Pred nami je 15 glasovanj. Mislim, da bo šlo to hitro. Najprej poročilo gospoda Hautale in sicer zahteva za odozem imunitete Marie-Christine eh, Butone. To je eh, običajno glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto. Nadaljujmo. Imenovanje Simona eh, Busotila eh, za člana odbora v skladu s členom 255 PDIU. To je tajno glasovanje. Glasujemo. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino. Nadaljujmo. Pa je imenska sestava posebnega odbora o terorizmu. Predlogov sprememb ni. E, informacije so bile dane na voljo in e, predlogov sprememb ni v zvezi s sestavo. Slišal sem, da je bilo to odobreno. Dobro, nadaljujemo s poročilom David Borili, sporozum med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila. To je poimenovinsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa. Sprejeto. Potem še eno poročilo gospoda Borilja. Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencijalih za kmetijske proizvode. Glasujemo, tudi to je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem naslednje poročilo. Kostas Krizogonos, eh, izvajanje direktive o medijaciji. Poimensko glasovanje, glasujemo. Eh, konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo Denisa Dajonga, delovanje franšizinga v maloprodanem sektorju. Gospod De Jong je želel spregovoriti. Besede imate za dve minuti, izvolite. Lahko začnete, izvolite. Pritisnite gumb. Imamo tehnične težave? Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, ne bom govoril dolgo. Ni bilo plenarne razprave o eh, tem poročilu in zato bi rad pre, eh, izkoristil to priložnost, da pozovem Evropsko komisijo, da konkretno izvaja priporočila, ki so bila v odboru soglasno sprejeta sedaj ne gre za eh, sodne obravnave, ampak na tem področju imamo določene težave. Prečakujem, da bo Evropska komisija ukrepala proti eh, nelojalni konkurenci in da bo preverila eh, politiko konkurence, kajti težav v prihodnje ne bomo več tolerirali. Hvala lepa. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Sedaj pa naslednje poročilo, Konstancija Krelj, eh, Vesoljska strategija za Evropo. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Zvira, nadaljne akademsko izobraževanje in izobraževanje nadaljavo v okviru Evropske strategije za vse življensko učenje. To je poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kar ima deli? Razve, razveljavitev zastarelih ureb v zvezi s sektori prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. To poročilo je bilo sprejeto. To je konec postopka prvega branja. Sledili bodo nadaljni koraki. Sedaj pa poročilo gospoda Zorinja spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih. Poimensko glasovanje, amandma 30. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 29. Prosim, da dvignete roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Evropski parlament je sedaj finaliziral postopek prvega branja v zvezi s tem eh, poročilom. Sedaj pa poročilo gospoda Buzeka o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. Eh, predlog spremembe 179, pojemsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 178. predlog spremembe. Običajno glasovanje. Prosim, da dvignete roke, kdo je za, kdo je proti, ozdržani, sprejeto. Sedaj smo zaključili eh, prvo obravnavo tega poročila. Sedaj pa nadaljujemo s kitolovom na norveškem. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Izvorno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe dva. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Vzdržanje. Sprejeto. Izvorna besedila. Eh, predsedujoči pravi, da je to zavrnjeno. Torej, zavrnjeno za veliko večino. Nadaljujemo za izvornim besedilom, kdo je za. Kdo je proti. Vzdržani. Sprejeto za veliko večino predsedujoče se upravičuje za prejšnjo napako. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverimo, če želite. Torej, predlog spremembe 9. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj je predlog spremembe tri. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Zavrnjeno. Predlog spremembe deset. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o izvornem delu. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o eh, resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Hvala lepa. Resolucija je sprejeta. Hmm sedaj pa naslednja stvar. Uh, gospod Bonefoy, gospa Koraca Bild. Uh, gospod, beseda je vaša. Um, torej, uh, nanašam se na angliško različico, deseta stran, četrti oddelek, kjer je zapisano sledeče parlament. Uh, pravi, da je eh, naprimer eh, splav eh, nezakonit. To pomeni, da je vsak stori kaznivo dejanje, ki dovolju, ki se strinja s splavom. In tukaj ni, omenjal, ni omenjen potencialni kriminal, če zavračamo splav. Mislim, da je treba ta člen še enkrat preveriti, s tem ne se ukvarja pravna služba, kajti sicer bi v skladu s tem lahko imeli milijone ljudi za kriminalce. Hvala lepa, to smo vzeli na znanje. Ampak to ni neposredno povezano z glasovanjem. Torej, eh, prvi del, eh, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Tretji del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Morda tokrat ne bi preverjali. Sedaj pa um, k prvi del, izvorno besedilo. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto. Sedaj M eh, v dveh eh, delih, mm, izvorno besedilo. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto sprejeta. 13. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta. Ostavek 15, izvorno besedilo, kdo je za proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, da smo preverili. Ovodna navedba ena, izvorno besedilo, v dveh delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Ovodna navedba R, izvorno besedilo, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. AA, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo to. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Čestitke, čestitam eh, poročevalcema, to je bil pomemben dosje. Sedaj pa eh, gremo naprej. Marija Arena. 36 eh, v dveh delih, prvi del, kdo je za? Oziroma 46 odstavek, kdo je proti? Ozdržani? Preverimo to. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, hvala lepa za ta glasovanja. Sedaj pa obrazložitev glasovanja.